Uh, Hvala lepa za uvodno izjavo, gospod podpredsednik, kandidat za podpredsednika. Sedaj pa prvi krok naših vprašanj in pripomp v imenu političnih skupin. Najprej gospod Krišjaniš Karinš v imenu skupine ELS. Hvala lepa, predsednik, gospod Šepčovič. Mislim, da vsi Razumemo, kako je, če se morate naučiti čisto novo področje v petih dneh. Mislim, da vsi razumemo, pod kakšnim pritiskom ste. Vendar pa kar se tiče varnosti dobave. Kot veste in kot ste dejali, smo zelo odvisni od uvoza energije, več kot milijarda evrov na dan. Plinski sektor pa predstavlja velik izziv, kajti v nasprotju z nafto je to težko nadzorovati v terminalih, pa tudi na tem področju imamo zelo veliko odvisnost od ruskega plina. Dejali ste že sami, da se razmere v Ukrajini slabšajo in da se plin uporablja kot orože. Dve vprašanje. Prvič, ali bi kot komisar podprli južni tok, ki bi v bistvu povečal energetsko odvisnost od Rusije in drugič, kako predlagate, da bi zmanjšali energetsko odvisnost od Rusije in povečali varnost oskrbe. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Karinš, za obe vprašanje, ki sta ključnega pomena za naše skupno delo v naslednjih petih letih. Kar takoj k vprašanju. Južni tok. Južni tok, to smo suspendirali in imamo dober razlog za to. Kajti ne moremo sprejeti da bi tako velik projekt lahko potekal v Evropski uniji in bil izveden strani podjetja, ki ne želi spoštovati evropskih pravil. Zelo jasno je, da bomo pri tem morali imeti dve glavni vprašanje in jo pojasniti. Najprej jasna zavezanost evropskim pravilom in drugič, mislim, da je to bilo dobro opisano v evropski energetski varnostni strategiji, kako bi to pomagalo naši varnosti v Evropi, kako bi to diverzificiralo naše energetske vire. In če sem iskren, mislim, da ta projekt ne izpolnjuje tega kriterija. Zato mislim, da moramo prihodnje našo politično in finančno podporo dati Južnemu koridorju. To je projekt, ki je zelo pomemben in ki nam pomaga diverzificirati vire energije. Kaspijsko, kaspijski plin bi tako spravili v Evropsko unijo in tako bi potem se povezali z azerbajdžanskimi viri plina, pa tudi razvili dobro sodelovanje in bi tako lahko odprli pogajanja tudi še z enim pomembnim virom ki bi v tem primeru bil Turkmenistan. Torej, diverzificirati, to je moja prednostna naloga, energetske vire in potrebno je storiti vse, da bi južni koridor bil spet dan na dnevni red in da bi temu projektu namenili trdno politično podporo. SND. Hvala lepa v imenu SND, gospa Kathleen Van Bremt. Thank you very, thank you very much. Hvala lepa, gospod komisar nekoliko sem prehlajena, zato se upravičujem za svoj glas. Kar se tiče energetske unije kot celote, kot veste, imamo že različna tolmačenja. Da moramo postati bolj neodvisni od oskrbe iz Rusije in iz drugih držav. Dejali ste že, da je da so vaše prednostne noge pet glavnih stebrov in da si želite energetske unije. Rada bi se osredotočila na dve glavne vprašanje. Če se gledamo teh pet stebrov, katera bi bila vaša ključna prednostna naloga in kateri bi bili konkretni ukrepi za naslednja leta, ki bi jih sprejeli na tem področju? Hvala lepa, gospa. Hvala lepa za to vprašanje. Mislim, da lahko pri nekaterih teh prednostnih nalogah načrtujemo in sodelujemo za druge pa mislim, da bodo prišle spotoma. Seveda bom skrbno spremljal pogajanja med podpredsednikom Ettingerjem in ruskimi in ukrajinskimi partnerji. Upajmo, da bomo našli dogovor in se izognili še eni drami, kar se tiče dobave s plinom za zimsko sezono v Ukrajini in vzhodnoevropskih državah. Še vedno me skrbi, da bi to morala biti neposredna prednostna naloga, s katero se moramo ukvarjati. Če pa dam to na stran, če si pogledamo vse to strateškega vidika, potem mislim, da je najboljši pristop, da dosežemo napredek pri celotnem stebru skupaj. Veliko zadev je prišlo naenkrat. V četrtek upam, da bomo dobili ambiciozen načrt Evropskega sveta. Jutri bom predstavljal komisijo na Gajerku, in bom resnično želel dobiti ambiciozen rezultat. Torej, jutri bomo pripravili Evropski vrh za četrtek na Gajrku. Seveda pa bomo potem morali pripraviti zakonodajno načrtovanje, kako bi ta svežen torej dali v zakonodajni okvir. Potem do spomladi naslednje leto pa moramo pripraviti naše pogajalsko stališče za Pariz. To bo tudi zelo pomembno in seveda moramo potem izbrati projekte iz instrumenta za povezovanje Evrope. To se že dogaja, s tem pa moramo nadaljevati z javnimi naročili in z izbornimi postopki za glavne projekte. Potem pa mislim, da moramo ukrepati tudi veliko bolj odločno, kar se tiče vprašanj skupnega trga. Dobro, veste, da smo se že pred nekaj časa dogovorili, da bomo do leta 2014 imeli dokončan evropski energetski trg. Rezultat poznate, žal se to ne bo zgodilo do konca letošnjega leta. Zato mislim, da moramo resnično hitro napredovati in obravnavati tudi vse kršitve. Hvala lepa. Gospa Julie Gerling, EKR. Dobrodošli, gospod Čevčovič. V novi strukturi gospoda Junkerja je podpredsednik ključen za usklajevanje dela posameznih komisarjev in da usklajuje njihovo delo. Zaenkrat podpredsedniki, kandidati za podpredsednike niso želeli podati zamisli, kako bo to konkretno drovalo. Sedaj bi jo rada zastavila vprašanje. Kar se tiče parlamenta, ki deluje glede mm, ETS sistema in najvišjega praga, to je nekaj, kar je zelo pomembno in tem, temu priča tudi maraton iz Pekinga včeraj. Imamo torej emisije, ki jih imamo in so del podnebnega svežnja, potem pa imamo še emisije iz zračnega prometa. To ni del tega svežnja. Tukaj ni sinergije, predlogi se ne dopolnjujejo in tudi glavnih datumov nimamo takih, da bi se opadali. To ni boljša zakonodaja, kaj boste storili glede tega, Uh, Hvala lepa, gospod Gerling. Mislim, da ste razmere zelo dobro opisali. To je bil eden od razlogov, zakaj se je novo izvoljeni predsednik odločil, da bo spremenil strukturo. Ta nova struktura nam bo gotovo naložila, da bomo morali spremeniti mentaliteto, da bomo morali veliko bolj sodelovati že od samega začetka. Ne samo komisarji, temveč tudi službe. Mislim, da bo zelo pomembno da bodo podpredsednik in komisarji podali pozitiven primer, da smo voljni, da znamo in želimo sodelovati. Če si ogledate organigram komisije, potem lahko vidite, da je to funkcija, ki jo bom imel, če me boste potrdili danes večer. Potem pa so tu komisarji, ki jih bom koordiniral. Naj izpostavim, da je barva zelena. In seveda bo zelo pomembno tesno sodelovati z vsemi službami, ki so odgovorne za okoljsko zakonodajo. Lahko vam obljubim, da bom, kar se mene tiče, vlogo podpredsednika vzel kot vlogo koordinatorja. Zagotavljal bom, da bodo službe sodelovali od samega začetka, zato da se bomo izognili, izognili temu, da bo določena služba si želela določen niz ciljev druga, drugega, in bomo imeli različne scheme poročanja, naprimer, kar se tiče zaključnih faz, kar se tiče kolegija, bomo seveda imeli posvetovanja med službami, kjer potem kabineti skušajo nekako oba zakonodajna predloga narediti, kar se da združljiva. Ne pridemo pa vedno do uspeha, zdaj pa želimo obrniti to logiko želimo sodelovati že od samega začetka, zato da bomo zagotovili, da napredujemo skupaj in tudi zato, da nepotrebnega poročanja, birokracije in pretiranega poročanja ne bo več. Hvala lepa, gospod Fredrik Federlej, naš podpredsednik, predstavnik Alde. Hvala lepa, gospod predsednik, gospod kandidat za komisarja, tukaj sem. Nove stole sem kupil za svojo pisarno, tako da boste bolj udobno sedeli na slenčku, pridete v mojo pisarno. V svoji vodni izjavi ste že odgovorili na prvo vprašanje, kako želite zagotoviti, da bo Evropa postala vodilna pri obnovljivih virih energije. Sedaj bom to parafraziral. Imam, imamo stalno razpravo o geopolitiki v parlamentu o podnebnih spremembah in o ekonomski rasti. Ena glavnih težav v parlamentu je, da pridemo na raven, ko bomo lahko dejali, da je gospodarska rast nekaj, kar boj proti podnebnim spremembam ne zadržuje. Gospod kandidat za komisarje, lahko poveste kaj več o tem, mar menite, da je boj proti podnebnim spremembam grožnja gospodarske rasti v Evropi? Hvala lepa. No, I, uh, I Hvala lepa za to vprašanje, gospod eh, Federlej? Ne, ne mislim tako. Mislim, da je tako konkurenčna industrija kot konkurenčna zelena politika nekaj, kar se mora dopolnjevati. V svojo vodni izjavi sem že izpostavil, ker vem, da ste vi strokovnjaki, ki se ukvarjate tako s podnebjem, okoljem kot energijo. Tako da veste, koliko plačujemo za uvoz. Veste, s kakšno nestabilnostjo se pravzaprav soočamo vsako jesen zadnje tri leta, ker smo tako odvisni od energetskih virov, ki so izven Evropske unije. Obnovljivi viri energije nam dajo energijo, ki je naša, kajti veter je naš, sonce je naše v Evropsko. In tudi najboljša podjetja investirajo v Evropi na teh področjih. Vidimo, da so vedno bolj uspešna tudi na tujih trgih v državah, kot so Kitajska, kjer so se tudi zavedli, da morda ni ravno najbolje z maratonom teči, na maratonu teči z masko, ker ne morate dihati. In tudi ni najbolje, da morate prenehati in zapreti obrate, zato da se lahko atleti pomerijo v maratonu. Torej, zagotoviti moramo, da bomo dosegli napredek, pravno gotovost podjetjem, industriji, zato da bi spodbujali zelene tehnologije in da bi to počeli na način, ki ne bo škodoval industriji, temveč bo omogočil dostop do cenejše energije, tudi obnovljivih virov. To je konkur pomembno za konkurenčnost Evropske unije. Hvala lepa, gospod Sikjotis Gue. Hvala lepa, gospod predsednik. Dobili smo sporilo Evropske unije, kar se tiče varnosti oskrbe z energijo v Evropske uniji, ni pa omembe tega, kar se v tem trenutku dogaja v sredozemlju sredozemlje lahko tudi igra pomembno vlogo pri energetske dobavni varnosti, glede na različna skladišča in nahajališča, ki bi lahko tam bila. Torej, ta nahajališča na Cipru, na primer, moje vprašanje, bi naj to tudi izkoriščali? Kdaj bodo evropska podjetja dejansko tudi začela z ambicioznimi testnimi vrtanji, da bi ugotovili, ali so kakšna nahajališča. Morda potrebujemo tudi sredozemsko vozlišče, nek koridor, ki bo šel prek sredozemlja, zato da bi tako povečali našo neodvisnost, kar se energije tiče. Kaj menite vi o tem vprašanju? Uh, Hvala lepa. Hvala lepa za vaše vprašanje. Naj izpostavim nekaj. To je bilo vključeno v moje uvodne besede. Smo pa seveda tudi pod časovnim pritiskom. Omenil sem sredozemsko vozlišče. Cipr je lahko zelo srečen, da so odkrili to novo nahajališče. Tukaj bi naj imeli 148 do 160 milijonov kubičnih metrov Eh, plina in to je zelo pomembno, mislim, da se to imenuje Afrodita, in tako, da bi lahko to bilo pomembno, bi lahko našli še nova nahajališča. Vidimo pa tudi težavne razmere pri državah, kot sta Cipr in Malta, ki že kar nekaj časa skušata prebrezti razmere, v katerih sta, kar se tiče energetskih otokov. Tukaj je evropska solidarnost nekaj, kar je zelo pomembno in to se odraža na seznamu projektov skupnega interesa, ki bi naj pomagali tem energetskim otokom, da jih izkoristijo. Skupaj s ciprsko vlado Evropsko, bo Evropska komisija zelo podrobno skušala nadaljevati z raziskavo polja Afrodita in skušati zagotoviti, da bo Cipr povezan z evropskim energetskim omrežjem in da bosta tako Cipr kot EU pridobila iz teh novih nahajališč in bomo tako lahko zagotovili manjšo odvisnost, ne moramo reči neodvisnost Evropske unije. Hvala lepa, gospod Bas Eichhout, zeleni. Hvala lepa, hvala lepa, gospod komisar, tukaj sem gospod Ševčovič. Sedaj pa mednarodna pogajanja o podnebju. Med vsemi zaslišanji je bilo nekaj zelo nejasno, specifično vprašanje, kdo se bo pogajal v imenu Evropske komisije na mednarodnih pogajanjih. Samo eno ime bi bilo dovolj. V odgovorih ste že dejali, da bi bilo dobro govoriti z enim glasom. Dobro bi, vede, bi bilo vedeti, kdo to bo. To je prvo vprašanje. Drugo, dejali ste, da si želite smiselnega evropskega, mednarodnega rezultata, prostite. Kaj to pomeni? Smislen rezultat. Pariz se bi naj začel naslednji teden, začel se bo že ta teden, ko se bo Evropa odločila. Razpravljamo o minus 40 odstotkov, vendar pa vemo, da je to tisti najnižji del, da bi prišli do minus 50. In če bi dovoljevali trgovanje, bi lahko bili ti cilji še nižji. Moramo pa seveda resnično zgoditi, da bo minus 40, minus 40 in tega ne bomo zniževali. Hvala lepa. Hvala lepa za to vprašanje. Če je vprašanje, kdo bo šel v Pariz, potem vam lahko zagotovim, da bom ja šel v Pariz. Vendar pa pot v Pariz je precej dolga. In začne se, kot ste dejali, ta četrtek v Bruslju, potem se nadaljuje v Limi in potem bomo imeli zelo veliko mednarodnih dogodkov in konferenc, kjer se bodo odvijali sestanki in pogajanja. Zato mislim, da moramo storiti naslednje. Pokazati moramo ekipni duh, da delujemo skupno kot komisija, kajti ne gre samo za komisarja za podnebne spremembe, za podpredsednika za energetsko unijo. Vsi kolegi, s katerimi bomo sodelovali, lahko kaj prispevajo, kajti resnično mora iti za skupna prizadevanja, za vse politike, ki prispevajo k uspešnemu zaključku pogajanj v Parizu. Dejal bi torej, da moramo vedno imeti nekaj pred očmi. Kaj in kdo je najboljši predstavnik pri teh pogajanjih? je to komisar za podnebne spremembe, ali potrebujemo višjo politično raven, ali mora iti podpredsednik za energetsko unijo. To je torej moj pristop k temu vprašanju, kajti prednostna naloga je, da smo uspešni, da imamo mednarodni pravno zavezujoč dogovor v Parizu. To smo dolžni planetu, to smo dolžni našim državljanom in mislim, da moramo zagotoviti, da bo industrija imela enake pogoje z mednarodnimi partnerji. Rezultat in ranven ambicij se bo pokazala do četrtka tudi že s prejetjem okvira za 2030. Naj pa vam zagotovim, da bo komisija pripravljala pogajalsko izhodišče za Pariz in bo zelo ambiciozna tudi, kar se tega tiče. Uh, uh, Hvala lepa. Tako, zaključili smo prvi krok vprašanj v imenu političnih skupin, sedaj pa začenjamo z naslednjim krogom. Kolega Peter Lize. Hvala lepa, predsednik, kandidat za podpredsednika. Omenili ste energetsko učinkovitost, Jean-Claude Juncker in gospod Kanjete, sta bila zelo natančna pri tem vprašanju, vsaj minus 30 odstotkov do 2030, obvezujoče tudi iz vaše strani bi rad to slišal, slišal tako natančno in ali lahko podprete oba pri dosegi tega cilja? Vprašanje sredstev je za nas zelo pomembno. Imamo direktivo o ekodizajnu in čeprav mislim, da je zelo smiselna, razumna, je tudi nekaj kritičnih točk. Kaj menite o, o oblikovanju? Tušev in Kenneth je dal, da si tudi želi, da bi potem določene postopke se vrnili po leta 2020 in parlament bi rad bil vključen v to. Kako želite izuzeti nepotrebno birokracijo v tej direktivi in zato zagotoviti tudi podporo ljudi? Hvala lepa. Me, Govorimo torej o prhah. Samo dodatno vprašanje. Da, hvala lepa. Hvala lepa, dr. Liza, za to vprašanje. kot predsednik Juncker in kolega Kanete, sem tudi sam zavezan 30-odstotnemu cilju, kar se energetske učinkovitosti tiče. Storil bom vse, da bi že jutri v Luksemburgu to dosegli. Naj povem, da ko sem se pripravljal na zaslišanje danes, pa tudi za jutrišnja pogajanja z ministri, sem vedel, da bo to vprašanje, ki ga bo težko izpogajati, kajti imamo predvsej opozicije strani držav članic. Bom poskušal vse prepričati, uporabiti pogajalske veščine, da bi razložil, kako pomemben je ta cilj za prihodno zeleno politiko Evropske unije. Kar se tiče ekodizajna tukaj, mislim, da bi celotna komisija in tudi jaz sam potreboval pomoč pri sporočanju, kako pomembno je to področje. Pogosto so se smejali iz direktivo ekodizajno in so govorili o tej direktivi kot o preč birokratskem instrumentu, ker komisija želi regulirati vse, od manjših do večjih naprav. Pozabljamo pa, da bomo do leta 2020 zahvaljujoč tej direktivi privačevali vsoto, ki ustreza energetski potrošnji Italije v enem letu. Tako pomembno je to. In zato mislim, da moramo boljše komunicirati, kar se tiče sesajnikov, kar se tiče predlogov, kot je ta. Moramo to bolje razložiti javnosti, zakaj to predlagamo, kakšne bodo prednosti in se izogniti birokraciji, ki ste jo omenili. Tukaj se z vami popolnoma strinjam, da moramo to, kar se da, zmanjšati. Osredotočati se moramo samo na tiste naprave, kjer je to pomembno in kjer resnično lahko kaj privrčujemo. Um, Hvala lepa, gospod Matijas Grote. Tukaj sem. Ko smo prijeli portfelje za novo komisijo in smo tam odkrili, da je tema energijska unija in podnebje, da sta ti dve temi združeni, smo imeli številne pomisleke. Namreč, da bo v naslednjih petih letih tema podnebne politike in pa okolja nekako zašla v ozadje ali pa celo sploh izginila. Kaj mislite storiti kot podpredsednik na tem področju, kaj ti glasovi kritik niso uh, utihnili? Kaj boste storili, da boste ukrepali proti temu, kar se tiče obnoljivih verov energije, ste že povedali nekaj, ampak kaj, na kratko povedate, povedano, mislite narediti v to smer? Dobivamo na stotine dopisov v zvezi s tem in to bi nas res zelo zanimalo. Much, Hvala, gospod Grote, za vaše vprašanje. Mislim, da ni možno, da bi bila ta pomembna politika spregledana, kajti tega ne bom dopustil. Uh, Vem, kako pomembne so za vas te politike in lahko zagotovim, da se to tudi jasno odraža v pismu o nalogah vsem komisarjem, tudi eh, navodilem meni in eh, komisarju za okolje in podnebne spremembe. In vemo, kako pomembne so te politike tudi za prihodnost. Mislim, da bomo videli veliko pomembnih dogajanj v naslednjih letih kar se tiče obnoljivih verov energije. Imamo tri generacije verov. Vidimo tudi, da vedno več obnoljivih verov energije dozorevajo, kjer lahko tudi postanejo samostojni. Ampak pogosto je širša uporaba teh verov omejena, ker še vedno nimamo dovolj pametnih mrež, da bi lahko omogočili vstop obnoljivih verov. Žal imamo še vedno preveč oskih grl v Evropski uniji, ki nam preprečujejo, da bi res tako prosto trgovali z elektriko, kot bi si to želeli. Mislim tudi, da bomo videli več raziskav in um, na tem področju več rezultatov tudi raziskav in znanosti, zato da bomo lahko te vire bolje izkoristili. Uh, To bo zagotovo ena od prioritet Evropske komisije, kajti tudi če govorimo o indigenih virih, o neodvisnosti z energetsko oskrbo v Evropi in če govorimo o mednarodnih obveznostih, ki jo imamo tudi kot razvit del sveta, potem je jasno, da je obnovljivi ver energije ključni ver za doseče te cilje. Uh, Hvala lepa. Kolega Ajen Duncan. Hvala lepa, gospod podpredsednik, oziroma gospod kandidat za podpredsednika. Glede infrastrukture me zanima, če se vam zdi, da je potrebna nova pogodba ali pa sprememba pogodbe za to, da bi tu dosegli enake pogoje za vse kot škotski poslanec. Lahko povem, da je škotska zelo bogata z veri in ima tudi veliko uh, vetrne energije, ampak to nič ne pomaga, če se ne moreš vključiti v mrežo. Zato me zanima, koliko boste namenili financiranju takšnih mrež, če želite, da ta projekt napreduje. Prosim, da predstavite vaše ideje tudi prebivalcem Škotske, ki jih to zagotovo zelo zanima. Hvala lepa za vaše vprašanje. Iskreno mislim, da lahko veliko naredimo z obstoječimi pogodbami. Vemo, da je postopek spremembe pogodb zelo zapleten. Druga komisija Barosa je nastopila svoj mandat za mudo zaradi težav z ratifikacijo in vemo, kako kompleksen postopek je to. Zato moramo najprej izčrpati vse možnosti, vse politične in pravne um, možnosti, ki jih zagotavljajo obstoječe pogodbe in mislim, da z njimi res lahko marsikaj dosežemo. Kar se tiče projektov na področju infrastrukture in interkonektorjev, mislim, da imamo več možnosti financiranja. Prva seveda je instrument za povezovanje Evrope, ki se financira iz evropskega proračuna z vsoto 6 milijard evrov. To sicer ni velika vsota, ampak mislim, da moramo izkoristiti sodoben ver financiranja in na ta način moramo izkoristiti tudi svežen 300 milijard evrov, ki ga je napovedal predsednik Juncker. Na ta način lahko dosežemo bistveno več dobro je, da imamo temeljni načrt za to, kako lahko naredimo. Imamo prilogo k infrastrukturni strategiji, imamo tudi seznam projektov, ki jih želimo, imamo tudi prioritete, katere projekte želimo resničiti najprej, katere srednjeročne in tako naprej. Če bomo začeli dobro graditi na tem investicijskem svežnju, bomo vzpostavili vzorce skupaj z uh, Evropsko investicijsko banko in bomo lahko tudi investirali v to mrežo v prihodnosti. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Gerben Janker Brandi. Hvala lepa. Čeprav ste omenili vaših pet stebrov, eh, energetska uh, učinkovitost. In drugo sem opazil, da se med vaši, pri vaših odgovorih zelo veliko uh, osredotočate na fosilna goriva, zagotavljanje oskrbe in tako naprej. Ali se strinjate, da če želimo, da je energetska unija manj um, draga in manj in bolj čista in bolj učinkovita, se moramo osredotočiti na obnovljive vere energije. In v prihodnosti bi bila najboljša strategija, da se bolj osredotočimo na obnovljive vere energije. Evropski svet bo ta teden tudi sprejel končni dogovor in vemo, da obstaja ločitev med Zahodom in Vzhodom. Ali boste prepričali vzhodne partnerje v naši Evropski uniji, da je zelo ambiciozna eh, podnebna politika v njihovem interesu. Hvala lepa. Vsekakor bom storil že jutri eh, na svetu v Luksemburgu, kar se da, da bom to podporil. Mislim, da kar je za četrtek najbolj pomembno, je to, da se na evropski ravni zelo široko strinjamo o tem, da zagotovimo, da gre Evropa v eno smer, da govori z enim glasom, da imamo zelo jasen okvir glede tega, kaj želimo doseči. Ne samo sedaj, med sedaj in med srečanjem v Parizu, ampak tudi do leta 2030 in 2050. Če si ogledamo cilje, ki smo jih določili za okvir 2030, v komisiji trenutno delamo z oceni vplivov na podlagi tudi ciljev iz za 2030, v skladu s katerimi naj bi oglične emisije zmanjšali za 80 do 90 odstotkov. To so bile torej tudi številke, ki smo jih predstavili vam in državam članicam. Mislim, da je tudi srednjim vzhodnoevropskim državam to vedno bolj jasno. In da je namreč se pomembno osredotočiti na obnoljive vere energije. Njih skrbi, ker imajo različne, izho, različne izhodišča, različne možnosti financiranja in različne kakovosti mrež za vključevanje obnoljivih verov energije. Uh, Zato se mi zdi zelo pomembno, da v svežen vključimo dva elementa, torej v svežen, o katerem bomo govorili v um, četrtku. Četrtek. Uh, prvo je, da si tudi razdelimo bremena in drugo, da si tudi razdelimo financiranje. Torej, uh, Tudi sistem trgovanja z emisijami bi lahko pomagal tem državam, da obnovijo svoje stare elektrarne, da obnovijo svoj energijski park tako, da bo bolj eh, spoštljiv do okolja in da bo tudi bolj čist in bolj učinkovit. Hvala. Gospa Katerina Konečna. Hvala lepa, gospod Kemisar. V vašem pisnem odgovoru ste omenili, da boste storili vse, kar bo v vaši moči, da bodo lahko vse države članice in parlament prejeli informacije o mednarodnih pogajanjih na podnebnem področju, tako da bo Evropska unija enotna in močna. To je pozitivno in veseli me. Zanima pa me, kakšen je vaš načrt za mednarodna pogajanja o podnebju, kajti Evropska unija želi zmanjšati emisije CO2, ampak Nujno je, da tudi drugi veliki onesnaževalci, kot so ZDA ali Kitajska ali Indija, se temu pridružijo. Kaj lahko storite v zvezi z državami, ki se ne bodo odeležile boja proti podnebnim spremembam? Da ne bodo to izkoristile za krepitev svojega položaja glede ustvarjanja delovnih mest. Hvala lepa. Sedaj imam priložnost, da spregovorim tudi v svojem maternem jeziku. Mi dva se lahko sporazumeva brez težav, tolmači pa bodo pretolmačili moj slovaški odgovor. Kar se tiče vašega vprašanja, vam lahko v imenu komisije obljubim, pa tudi v svojem lastnem imenu, da bomo ta pogajanja pripravili zelo pregledno. Ves čas bomo obveščali parlament o pogajalskih stališčih. Vemo, da so za Evropski parlament ta vprašanja zelo pomembna. Po zadnji generalni skupščini Združenih narodov sem bistveno bolj optimističen, kar se tiče ciljev za Pariz. Mislim, da bomo v Parizu lahko dosegli bistveno več, kot smo premislili. V New Yorku smo doživeli nekaj čisto novega. Večje zauzemanje za podnebne cilje. In videl sem, da je tudi generalni sekretar banki Moon zauzel stališče, da se zelo zauzema za te cilje. ZDA so sprejeli novo zakonodajo o elektrarnah. Naprimer, Kitajska pravkar preizkuša nov sistem, ki je podoben našemu sistemu trgovanja z emisijami. Vse to bi želel izkoristiti, da bom lahko v četrtek pripravil dobro pogajalsko stališče za spomlad naslednjega leta. Mislim, da imamo sedaj boljše možnosti in tudi boljše možnosti, da bodo vse države sodelovale. Hvala. Gospod Janik Jadot. Gospod eh, kandidat, tu sem na vaši levi strani. Hvala lepa. Rekli ste, da je to tudi zapisano v pismo opisu nalog, da želite, da bi Evropa postala številka ena pri obnovljivih verih energije. Eh, govorili ste tudi o cilju 27 odstotkov obljubljivih vero energije do leta 2030. To je bil cilj eh, dosedanje komisije in vi ste tudi pravzaprav del tega eh, kolegija in pravzaprav ste izglasovali vedno malo ambiciozne cilje. 27 odstotkov je pač samo polovica možnih verov na področju obljubljivih energije energiji. E, torej, e, morda bi pa lahko v obdobju 2020 do 2030 naredili več kot v obdobju 2010 do 2020. Ali menite, da e, bomo brez obveznih ciljev dejansko prišli na prvo mesto v svetu? Uh, Hvala lepa za vaše vprašanje, ki je zelo upravičeno. Morda bi lahko povedal, kakšna je bila logika tega predloga, ki ga je podala komisija. Prvo izhodišče je bilo, kako lahko dejansko izpolnimo svoje zaveze v zvezi z ciljem zmanjšanja um, emisij CO2 do leta 2050 in kako lahko to načimo na najbolj naredimo na najbolj stroškovno učinkovit način. To je bilo drugo izhodišče za to analizo. In tu smo uporabili zato zelo natančno metodologijo. Rezultat tega je bil, da so bili temeljni parametri, ki smo vam jih predstavili, vam in državam, minus 40 odstotkov toplo grednih plinov, 50 odstotkov prizadevam pri eh, energetski učinkovitosti in vsaj 27 odstotkov obnovljivih verov energije. In podarjam, da je to vsaj. To bi bilo najbolj stroškovno učinkovito. Če bi imeli hit, bolj, eh, torej više cilje, bi bili stroški tudi višji. To je bila torej tudi ekonomska podlaga, ki si je privedla do teh ciljev, ki smo vam jih predlagali, vam in državam članicam. Že sedaj lahko povem, da sem pripričan, da bomo dosegli cilj 27 odstotkov. Na podlagi vseh razprav, ki jih imamo z državami članicami, smo videli, da je kar nekaj članic, ki bi želeli ta cilj 27 odstotkov preseči. In glede tega mislim, da bo Evropa presegla ta cilj in konec koncev bo to v dobrobit našemu okolju in prizadevanim proti podnebnim spremembam, sploh če jih to tudi povežemo za cilji za leto 2050. Hvala lepa, gospod Jean-Luc Schaffhauser. Hvala lepa, gospod eh, komisar in kandidat za podpredsednika. Dobr večer. Govorili ste o varčevanju energije, govorili ste o obnovljivih verjev, eh, govorili ste o 300 milijardah, ki jih je napovedal eh, gospod eh, Junkart to je obljubil številnim komisarjem. Torej, odkot teh 300 eh, milijard, eh, če sploh obstajajo? Eh, s Filipom Meinštatom in tudi z nekim drugim kolegom smo delali na nekem projektu, kjer so sodelovali Portugalska, Španija, Italija, Francija. Sodelovali smo na področju. Eh, obnovljivih eh, virov energije. Tu je šlo za projekte okoli 300 eh, do 350 milijard in mi predlagamo dejansko, da se govori o realnih projektih in da ne bo šlo samo za podpiranje bank. Torej, ali bi vi podprli take projekte? Uh, Hvala lepa. Hvala za to vprašanje. Seveda je to zelo široko vprašanje o stabilnosti oziroma o paktu za rast in stabilnost in o fleksibilnosti le tega. Gre za vprašanje, o katerem se zelo temeljito razpravlja in za vprašanje, kako zagotoviti, da bomo kredibilni, ko gre za uh, pakt o rasti in stabilnosti in kako lahko hkrati uspodbujamo naložbe v realno gospodarstvo. V zvezi s tem zelo cenim vašo pripombo glede Evropske investicijske banke, kajti veste, da smo pod prvo Barosovo komisijo uvedli tako imenovane projektne obveznice. Mislim, da rezultati niso bilo, bili zelo navdušujoči in da si moramo še enkrat ogledati, kako bi lahko dosegli, da bodo stvari bolje delovale, drugače ne bomo mogli doseči tega 300 milijardnega investicijskega svežnja. Želel bi si veliko bolj ambiciozno in prodorno Evropsko investicijsko banko. Ministri za finance, ki niso samo ministri za finance, ampak tudi guvernerji Evropske investicijske banke morajo biti dosti bolj prodorni, ko povedo, kaj naj pričakujemo od Evropske investicijske banke. Kako lahko povežemo znanje in pa finančno moč z evropskimi strukturnimi skladi, z zasebnimi in javnimi eh, projektnimi naložbami, da bomo lahko razpoložljiv denar eh, torej denar, ki je razpoložljiv na uh, finančnih trgih, v zavarovalnicah in tako naprej, da, jih, da to, ta denar prelijemo v realno gospodarstvo, kajti to bo prineslo pravo um, spremembo. Hvala. Gospod Antonijo Tajani. Hvala lepa, gospod kandidat za podpredsednika Šefkovič. Vemo, da ste se vedno zauzemali za industrijsko politiko, ki upošteva tudi um, problem energetskih stroškov in obnovljivih verov industrije energije. Sedaj imamo tudi nove svežne in februarja je parlament komisijo pozval naj do leta 2020 gospodarsko realizira tudi svoje cilje in da, naj, da podjetja, ki se s tem ukvarjajo, ne smejo imeti no, dodatnih stroškov zaradi tega, ki bi izhajali iz podnebnih sprememb in da je treba dodeljevati emisijske kvote in to brez stroškov. Ali res želite podpreti konkretne politike glede tudi karbonskega ohajanja? Uh, obstajajo neposredni stroški, ki izhajajo iz eh, trgovanja z emisijami, ki se nalagajo podjetjem. Ali res želite ustvariti enake pogoje za vse? Imamo naprimer kitajske uvoznike, ki po določenih poteh lahko prodajajo svoje uh, izdelke v Evropi, ne da bi res morali upoštevati teh, uh, te uh, kvote. Hvala lepa če želimo, da bo evropsko gospodarstvo konkurenčno in da bomo tudi dosegli do leta 2020 teh 20 odstotkov eh, znižanje emisij, moramo delati na tem. Kar se tiče razprave o industriji in energiji, sta tu dve temeljni zadevi. Prve, stroški energije in stroške elektrike. In tu imamo težavo. Če si ogledamo stroške oziroma stroške um, elektrike, je torej na um, prodaji, v veleprodaji, potem je cena enaka kot v ZDA. Če pa pogledamo prodajo na drobno, pa je ta cena bistveno višja. In podobno je s plinom. Problem ni strošek proizvodnje energije, ampak kakšen je strošek prenosa, kakšen je obdavčitev in kako dejansko omejujemo konkurenčnost zaradi pomankanja interkonektorjev in pa tudi zaradi neenotnosti regulatorjev in tako naprej. Druga točka, ki jo je omenjal gospod Tajan, je tudi zelo pomembna. To je eden od ključev za uspeh v četrtek namreč preprečevanje uhajanja oglika. In bistveno je, da mehanizem, torej selitev verov, tudi to je pomembno v povezavi s cilji za 2020, drugače se bo eh, proizvodnja preselila in bo v drugih državah povzročila bistveno večjo onesnaženje kot v Evropi. Hvala. Hvala lepa, gospod eh, Eduard Martin. Eh, tukaj sem, eh, gospod Ševčovič. Torej, vas portfelj je Energetska unija in kot veste, in to smo tudi videli ob ob eh, zaslišanju gospe Bratuše, ki je tu seveda zelo števič, je zelo veliko vprašanj. Eh, tu gre za ključna vprašanja za prihodnost Evrope. Kako želite pravzaprav eh, povezati suverenost nacionalnih držav na področju energije z konvergenco na področju energije in energetsko unijo? ali želite pravzaprav tu nek tretji svežen ali pa želite integracijo preko trga eh, ali naj to poteka pravzaprav preko eh, proračunov držav eh, v obliki nekega evropskega semestra. Hvala lepa. Thank you, thank you much, Hvala lepa za to vprašanje in prepričan sem, da bomo uh, zadnji osnutek energetske unije pripravljali skupaj, dokončni osnutek. Vse je seveda tudi odvisno od razprav z vami in državami članicami. Eh, lahko vam povem, da bom eh, močno eh, delal na političnem konceptu energetske unije, potem bom pa prišel v vaš odbor in to natančno predstavil. Mislim, da status quo ni sprejemljiv. Mi moramo premagati situacijo, v kateri se nahajamo sedaj. Marsikaj je treba storiti na področju varnosti. Moramo razmisliti, kako najbolje razvijamo mehanizem solidarnosti. Ogledati si moramo tudi eh, direktivo o varnosti dobave plina. Eh, torej, eh, moramo pogledati nekaj, kar preseka tretji svežen in sedanjo situacijo. Mi moramo zagotoviti boljše sodelovanje med eh, eh, programsko in strojno opremo v energetski infrastrukturi. Eh, potrebujemo pravzaprav dobre interkonektorje, potrebujemo dobra pametna omrežja v Evropi. Mi dosti krat vidimo, da pravzaprav prenosniki ne sodelujejo dobro. Imamo različna pravila, različne metodologije in eh, trgovanja z energijo je zelo malo zaradi različnih pristopov in zaradi tega moramo prevzeti pobudo in moramo zagotoviti ustrezen prenos energije. Eh, tisti, ki eh, skrbijo za prenos in regulatori, morajo biti dejansko neodvisni, kajti na ta način bodo prinesli tudi korist skupnemu trgu energije. Hvala lepa. Eh, gospod eh, Demes Makar, eh, torej hvala lepa. Eh, torej imate zelo obsežen jezikovni portfel. Eh, sodeloval sem eh, tudi na zaslišanju v odboru za promet. Eh, Prejšnji teden eh, imeli ste odličen nastop in tudi za energetsko eh, unijo boste pravzaprav lahko izkoristili uh, izkušnje iz prejšnjega portfelja. Torej, kako je z Lizbonsko pogodbo in pravico držav, da same odločajo o energetski mešanici? Torej, moje vprašanje je, kako boste povezali interese eh, posameznih držav članic, eh, da se izognemo situaciji, da bi ena država pritiskala na drugo ali pa komisija pritiskala na države članice, saj so eh, geografski pogoji in zgodovinski pogoji lahko zelo različni med eh, posameznimi državami. Najlepša hvala za vaše vprašanje. Seveda. Glede prometne politike se strinjam z vami. Sedaj imam pred sabo nove naloge, naloge podpredsednika komisije, vendar to področje je tudi povezano s prometom. Politike je treba usklajevati, koordinirati. Promet in tudi vesolje eh, morata biti usklajena z energetsko politiko. In to se mora dogajati seveda v kontekstu sodelovanja Evropske komisije. Glede drugega vprašanja oziroma drugega dela vprašanja, tu se strinjam z vami eh, države članice. Ustrajajo seveda na spoštovanju Lisbonske pogodbe. želijo ostati neodvisne pri določanju energetske mešanice, kljub samo pa je energetska mešanica tudi evropska politična tema. Res je, da sodi ta tema v izključno pristojnost držav članic, vendar mi imamo skupni trg in imamo že tri energetske svežnje za sabo. To pomeni, da potrebujemo tudi na področju energije dobro sodelovanje. Zato, da zagotovimo ustrezne povezave in eh, v ta namen seveda lahko uporabimo te okvirne eh, sklepe. Naslednji govornik, gospod Petersen. Tukaj sem za vami. E, se pravi, to um, zaslišanje se ne prenaša zgolj po internetu, temveč e, tu se morate tudi obračati 360 stopinj. Ali ne obstajate, da obstaja neka kontradikcija med gospodarsko rastjo in bojem proti podnebnim spremembam? E, vesel sem, Eh, bil, ko sem slišal, da se boste ukvarjali z energetsko varnostjo, kot tudi z bojem proti podnebnim spremembam. In mislim, da je to ključnega pomena. V svoji izjavi ste rekli, da je energetska učinkovitost pravzaprav prvi energetski vir. Kako boste prepričali države članice, da to res drži? Kaj ti občutek imam, da. Uh, Eh, je njihove gledanje v tem trenutku drugačno. Prosim, da to razložite. Hvala lepa za to vprašanje. Eh, argument je pravzaprav preprost. Ali si lahko privoščimo, da zapravimo eh, veliko energije, 46 odstotkov računa, plačujemo za ogrevanje, hlajenje stavb, Eh, torej mi zapravljamo za energijo 400 milijard evrov na leto in mi se moramo vprašati, koliko lahko prihranimo in mi seveda želimo izboljšati učinkovitost v naših stavbah. Ko sem preučeval te politike in sem spraševal kolege in strokovnjake, zakaj je tako težko prepričati države, članice in zakaj nismo dosegli eh, večjega napredka. Saj je pravzaprav cilj jasen, polovico stroškov namenjamo pravzaprav ogrevanju, hlajenju stavb. In Odgovor je bil, da smo se morda preveč osredotočali na eh, regulacijo. Eh. Morda smo imeli preveč restriktiven, regulativen pristop. Morda bi morali bolj razmišljati o spodbudah, ki jih dajamo. Uh, E, tu gre dejansko za revne e, ljudi, ki si ne morejo privoščiti e, trojno zasteklenih okn in podobno. Treba je torej dejansko razmisliti o schemah. Učiti se moramo drug, od drugega v Evropi. Mi imamo dobre scheme. Mi moramo pogledati, kako motivirati posameznike, eh, lokalne eh, skupnosti. Eh, in mislim, da bomo na ta način eh, prepričali države članice, da se bolj resno lotijo teh politik. Hvala lepa. Sedaj pa gospa Sofija Sakorafa. Najlepša hvala. Gospod eh, predsedujoči, gospod kandidat za podpredsednika. Prej ste rekli, da je treba oblikovati neko novo kategorijo skupnosti. E, gre za potrošnika, e, ki trpi zaradi ere, energetske revščine in e, ta naj postane predmet komisijske politike. Eh, rekli ste torej, da veliko tratimo za hlajenje, ogrevanje in podobno. To so sistemi, ki so vsem na voljo, ne morejo jih pa vsi plačati, ne morejo si jih privoščiti. In tu se zastavlja naslednje vprašanje. Energetska unija, ki jo vi želite uresničiti, ali ta upošteva tudi socialni vidik? ali upošteva energetsko revščino in eh, če želite to upoštevati, kakšne finančne instrumente eh, želite, vse ukrepe posredne in neposredne, zato da zaščitite te potrošnike pred dvigom cen, ki vodijo v to revščino. Hvala lepa. Much, Najlepša hvala, gospa, za to vprašanje. Mislim, da je zelo pomembno in relevantno in eh, ta Eh, problem je postal resen v zadnji krizi. Ena milijarda uh, ljudi um, po svetu ne razpolaga za energijo in električno energijo. Mi smo mislili, da je to problem nerazvitega sveta, vendar zaradi zadnje krize smo videli tudi veliko energetske revščine po Evropi in upravičeno sprašujete, kaj bomo storili glede tega. Socialna politika je seveda v rokah držav članic, vendar mislim, da lahko veliko naredimo tudi na evropski ravni. Mi se moramo učiti drug od drugega pogledati moramo, kaj lahko storimo za najbolj ranljive, za najbolj ranljiva gospodinstva. Po Evropi obstajajo različni programi in mi moramo analizirati, kateri program bi bil najboljši za določeno državo članico. Včasih so to neposredne eh, pomoči za ranljive osebe, eh, potem pa um, dobava energije tistim, ki si ne morejo privošiti električne energije. Eh, potem eh, bi lahko v nekaterih državah eh, tudi pokrili osnovno potrebo po energiji in podobno. Vse te programe lahko pravzaprav pripravimo skupaj z državami članicami, lahko izkoristimo socialni sklad, strukturne sklade, eh, In zelo pomembno je seveda, da eh, sprememo eh, smernice za državne pomoči na področju energije. Eh, to je pomembno tudi za pomoč ljudem, ki so v stiski in ki potrebujejo pomoč, potrebujejo dostop do energije, ki jo lahko plačajo. Hvala lepa, gospa Linja Engström. Hvala lepa. Eh, gospod eh, Ševčovič, eh, moje vprašanje se nanaša na isto. Torej, zato, da dosežemo klimatske cilje, moramo pravzaprav uporabljati obnovljive vire, nehati uporabljati premog in podobno. Vendar ugotavljamo, da države članice malo investirajo v obnovljive vire. Fosilna goriva dobijo več nepovratnih sredstev in pomoči. Eh, vendar mi smo slišali, da se soočamo s socialnimi izzivi in eh, dostop ljudi do energije je zelo različen. Tu moramo ukrepati. Kako želite zagotoviti, da bodo ukrepi za eh, povečanje porabe obnovljivih virov usklajeni z ukrepi za boj proti energetski revščini. Odgovor na tako kompleksno vprašanje seveda ni preprost. Hvala lepa za vprašanje. E, to bo prav gotovo eden izmed glavnih izzivov za komisijo države članice in unijo e, kot celo v naslednjem obdobju. Najprej seveda želim povedati, da moramo dokončati skupni energetski trg če si ogledamo pravzaprav eh, veleprodajne cene energije, te so primerljive s tem, kar vidimo v ZDA. Včasih smo celo v situaciji, da imamo presežke električne energije na našem trgu. Problem pa je eh, v eh, oskih grlih. Naprimer, imamo različna pravila v naših državah članicah Eh, ki so jih razvili nacionalni eh, regulatori. Zaradi vsega tega pravzaprav ne moremo izkoristiti prednosti skupnega trga in ne moremo pravzaprav znižati cen električne energije. Prav je, da ste izpostavili eh, tudi vprašanje intervencij na področju energije in Tu gre pravzaprav za 120 do 140 milijard evrov na leto. Toliko porabimo za subvencionirane energije in kljub samo se ljudje še vedno pritožujejo, da so cene energije v Evropi zelo visoke. Zaradi tega mislim, da moramo najprej zagotoviti da odpravimo ovire na skupnem energetskem trgu, zato da bomo dejansko izkoristili prednosti tega trga in drugič, mi potrebujemo zelo iskreno razpravo o strukturi cen v Evropi in mi moramo zagotoviti, da dejansko odražajo eh, cene energije in eh, mi moramo pravzaprav eh, videti, kaj privede do pretiranih cen. Hvala lepa, gospod eh, Zoltan Palco. Ismerése méltó szak. Gospod Šefčovič, eh, za sabo imate dejansko impresivno poklicno pot, imate izkušnje tudi v zunanjih zadevah. Eh, obst Taja, Moskovski inštitut za mednarodne odnose. Moj kolega Bela Kovač je tudi tam uh, uh, preživel veliko časa. Torej, vi imate zelo veliko izkušenj na visoki uh, ravni upravljanja. Če bi bili uh, kapitan. Uh, oceanke, čez oceanke. Verjetno tega nočete prevzeti te naloge. E, kako pa je pravzaprav z energetsko unijo? Ali ste pripravljeni e, prevzeti to nalogo? Prav gotovo ste zelo nadarjeni, spremate ta vprašanja, vendar res se sprašujem. To področje je tako kompleksno, ali se vam ne zdi, da bi morali imeti tudi nekaj izkušenj na tem področju, ali e, ne bi bilo bolj pogumno, da priznate tudi to? Eh, hvala lepa. Strinjam se, da je potrebno imeti strokovno znanje na tem področju, eh, vendar eh, v Evropski komisiji in v državah članicah je veliko strokovnega znanja. V tem trenutku v tako pomembnem portfelju potrebujemo politično vodenje potrebujemo diplomatske sposobnosti, s katerimi bomo zagotovili, da bodo države članice šle v isto smer, da se bodo odpovedale določeni suverenosti, ko gre za oblikovanje Evropske energetske unije. In mislim, da je dobro imeti tudi neko neke izkušnje na zunanjih odnosih, ko gre za eh, pogajanja z nasprotniki, kot je tudi naprimer Rusija v tem kompliciranem primeru dobro ječe, imamo izkušnje na zunanjih zadevah, ko gre za pogajanja z drugimi partnerji, naprimer na področju podnebnih sprememb. Ali verjamete, da, bi, da bomo imeli pač eh, večjega diplomatskega izziva naslednje leto od eh, Pariza? E, mislim, da ne. In od mene in od Federike Mogherini in e, drugih komisarjev bo odvisno, da to energetsko diplomacijo spravimo zelo visoko na e, naši agendi zunanjih odnosov. Eh, mislim, da lahko združim svoje izkušnje eh, v zonanih zadevah eh, v Evropski uniji in mislim, da to lahko povežemo s strokovnim znanjem, saj me bodo podpirale naše službe, pa tudi strokovnjaki iz držav članic. Hvala lepa, komisar in kandidat za podpredsednika. Sedaj kolego, ki sedi poleg mene, prosim, da predseduje drugemu delu zaslišanja. Hvala lepa. In sedaj nadaljujemo eh, po sistemu ping-pong z gospod Köstinger. Hvala lepa, gospod predsedojoči. Veliko ste tudi povedali o obnovljivih verih energije. Eh, morda pa bi sedaj eh, to konkretizirali. Komisija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 Eh, pred kratkim eh, odobrila pomoči za eh, Kinkle Point eh, jedrsko elektrarno v Združenem kraljestvu. S tem je ustvarjen precedenčni primer, eh, vendar evropske pogodbe pravijo, da mora biti izgradnja obnovljivih verov na samem vrhu in vaša dejen, dejanja v komisiji pa nasprotujejo temu. Očitno se obeta renesansa eh, jedrske energije energije. Torej, kako lahko razložite to izkrivljanje konkurence, saj tu trpijo nosilci obnovljivih verov energije? Osebno me zanima, kako ste vi glasovali, ali ste bili za te državne garancije, za ta državna javnstva ali proti. Hvala lepa. Odgovor, prosim. Hvala lepa za to vprašanje. Mislim, da eh, je to treba res razčistiti. Hinkle Point eh, eh, ni vprašanje prednostnih verov energije. To je državna zadeva. In to je zadeva, za katero je bila pristojna v komisiji služba za konkurenco konkurenčnost. Eh, in Združeno kraljestvo je bilo zelo prepričljivo glede eh, te prošnje za državno pomoč in dokazali so, eh, da bi jim zmanjkalo kar sedem odstotkov energije, če ne bi izgradili te elektrarne. Trg ne bi mogel pokriti tega izpada in tudi z eh, sredstvi iz normalnih finančnih trgov tudi ne bi zmogli tega. Eh, to je bil proces eh, z kompliciranimi pogajanji z britanskimi organi. Hoteli so doseči najboljše pogoje za britanske potrošnike in Eh, stroške so potem razdelili pol pol, 70 milijard država, 70 milijard zasebni eh, investitorji in mislim, da je to bilo bolje za potrošnike v primerjavi z izhodišno eh, situacijo. Thank you. And now the question of Mr. Hvala lepa, sedaj pa gospod Parnjo. Three. Eh, eh, gospod eh, kandidat za podpredsednika, jaz sem povsem na drugi strani. Eh, torej, občudujem vašo energijo, vašo pripravljenost v vaših uvodnih besedah ste povedali, da je prišel čas eh, energetske unije, veliki čas energetske politike je napočil, povedali ste, eh, kateri stebri so pomembni našteli ste jih pet in seveda tu gre za vprašanje realizacije. Imam pa vprašanje, ali ste za energetsko unijo, ki ustreza temu, kar predlaga Donald Tusk, ali pa želite pravzaprav neko uh, uh, skupno nabavo plina, kot je to pred nekoč predlagal Jacques Delor. Katero obliko želite pravzaprav? Hvala lepa. Upam, da sem razumel vprašanje. Resnica je taka, da imamo kar nekaj izhodiščnih točk, ki so vodile do razprave, ki jo imamo danes. Energetska unija je bila koncept v mislih Evropejcev še pred nekaj časa, ki je bil precej nejasen. Citiral sem izjavo Žaka Delorja in predsednika Buska. Imeli smo tudi druge politike, ki so potem to spremenili, da moramo torej bolj korenito spremeniti politiko. Eden od predlogov je prišel tudi strani Donalda Tuska, predsednika Evropskega sveta. Predstavil bom svoj koncept na podlagi teh pet stebrov. Bomo videli, ali bo pet ali bodo štirje, morda bo kaj spremenjeno. Rad pa bi imel razpravo z vami, kako bi lahko dosegli soglasje glede politik, te strukture, akcijskih načrtov, načrtov, ki bodo za to politiko, da bi videli, kako lahko ponovno ocenimo naš napredek in to na redni podlagi, kar se tiče eh, skupnih nakupov. Ko podate te predloge, ko podamo te predloge, običajno strani strokovnjako slišimo, no, to je pa zelo težavno, imamo kompleksno konkurenčno pravo, zelo zapletena pravila STO in tako dalje da ne bo šlo za kakšen kartel ali kaj podobnega. Kakorkoli že, mislim, da moramo enostavno na to pogledati širše. Preseče moramo te začetne pomisleke, kajti argument, gledajte, koliko porabljamo za energijo, kako, velik, kako velika stranka smo, mora biti pomemben. To moramo zamenjati za boljšo ceno in za bolj spoštljivo obravnavanje Evropske unije strani partnerjev. Hvala lepa. Now... Hvala lepa. Sedaj pa mm, gospod Demesmeker. Hvala lepa, dober večer, gospod Ševčovič. Tukaj zadaj, sem čisto zadaj, pomahal vam bom. Še enkrat nazaj na vprašanje energetske učinkovitosti. Pravkar ste dejali, da ste za zavezojoče energetske cilje, kar se tiče učinkovitosti. Tukaj se z vami strinjam. Sem pa nekoliko razočaran, če preberem sklepe Evropskega sveta, in, kjer je zapisano, da govorijo predsedniki vlad in držav o indikativnih ciljih. To je za mojena priložnost. Mar menite, da so taki indikativni cilji nekaj, kar bo zadostilo ciljem, ki si jih vsi želimo in drugič? podpora energetsko intenzivnim obratom mora še naprej biti tema razprav. Kaj menite o tem, da bi to povezali s prednostnimi naložbami v energetsko učinkovitost? Thank you very much. Uh. Hvala lepa. Hvala lepa za vprašanje. Vidim, da ste temeljito že analizirali osnutek zaključkov Evropskega sveta. Res je, tukaj je zapisano, da kar se tiče energetske, kar se tiče energetske učinkovitosti, bomo govorili o indikativni ciljih, kot sem dejal, bom jutri na GRK skušal se zavzeti za zavezojoč značaj teh ciljev, vendar pa konec koncev veste, da Evropski svet odloča soglasem in zelo težko je napovedovati končni rezultat. Naj pa povem še nekaj več. Glede na izkušnje, ki jih ima Evropska unija z uvajanjem ciljev, politik na tem zelenem področju, na področju zelene rasti, so veliko krat pomembnejši konkretni ukrepi, konkretna politika, konkretne scheme vzpodbud. In mislim, da je to v naših rokah, to je v rokah evropskih institucij. Torej, to, kako bomo rezultat sklepov Evropskega sveta prevedli v konkretne ukrepe in politike. Mislim, da bo to stalna prednostna naloga za komisijo, da bi torej uporabili strošek gromozanskih stroškov, če bo prihajalo do izgub, kar se tiče energetske učinkovitosti in ki jih imamo zaradi tega. To je nepotreben strošek, ki ga naši državljani morajo plačevati samo zato, ker naprimer njihova zgradba ni dovolj energetsko učinkovita. Hvala lepa. Nils Torvalds. Hvala lepa. Predsednik, kandidat za komisarja, v pisnem odgovoru ste dejali nekaj o tem, da se boste lotili proizvodne hrane proti proizvodni goriv. Verjetno boste vedeli, ker ste privrženec Slovana Bratislave, da če se nečesa samo lotite, ne bo to odločilo hokejske tekme. To pomeni, da se samo lotevate, ničesar ni pa jasnih ciljev pri komisiji. Moje enostavno vprašanje za vas je, boste torej, se samo lotevali nekaterih vprašanj in nekaterih komisarjev ali pa boste si zadali tudi jasne cilje? Mislim, da je bilo vaše vprašanje povezano z biogorivi. Da? Hvala lepa za to, kajti to je vprašanje, ki je eno tistih, če bom dobil vašo potrditev, ki bodo kmalo na mizi v trialogu. Jasno je, da kar se tiče direktive ILUK, kar se tiče spremembe namenosti uporabe zemljišč, smo sedaj v fazi druge obravnave in upam, da bomo lahko premostili razlike parlamenta in držav članic, da bo našli dober kompromis, ki je potreben za to področje. Dobro veste, ko govorimo o tem, da se lotevamo nečesa, moramo biti zelo pošteni, da je prva generacija biogoriv, ki je pometla živili in krmnimi predelki in ustvarila pogoje, ko so jih nadomeščali s pridelki za biogoriva, da ta prva generacija ni prinesla rezultatov, ki smo jih pričakovali, kar se tiče kakovosti in učinkovitosti goriv. Prav tako pa potem to imelo neželene stranske družbene učinke. Upamo torej, da bomo uspeli najti rešitev za to težavo in uporabiti naše sredstva v proračunu za motivacijo raziskovalcev, da bodo veliko bolj uneto pripravljali drugo generacijo biogoriv. Mislim, da bo to zelo potrebno za prihodnost. Lahko pa povem tudi še nekaj. V naslednjih petih letih mislim, da bomo še prav posebno na področju prometa videli veliko večjo uporabo alternativnih virov, električne energije, morske energije, ki nam bo pomagala pri reševanju vprašanja CO2 kot pa uporabo biogoriv. Hvala lepa. Sedaj pa Juaristi Abauns. A su izquierda. Gracias. Dobar večer. Gospod Čevčevič, tukaj sem na vaši levi. Rad bi spregovoril o jedrskem vprašanju, to je bilo že omenjeno. Jedrska elektrarna Garonija, najstarejša v Španiji, ki je oddaljena samo nekaj kilometrov od Bilbao, torej zelo gosto naseljenega področja, je zelo kočljiva. Dve jedrske elektrarne v Belgiji sta bili nedavno um, izključeni zaradi težav. S sedaj pa lastnik želi pritisniti, da bi ponovno in še nadaljevali z obratovanjem te jedrske elektrarne. Očitno bo tudi španska vlada podlegla temu. Kaj menite o tem? Mislim, da je varnost uh, v vaši pristojnosti rad bi vedel, ali boste govorili o teh zastarelih jedrskih elektrarnah in kako boste govorili o tem. Hvala lepa. Hvala lepa, prav imate. Kar se tiče varnosti jedrskih elektrarn, je to vprašanje, ki je prednostnega pomena. Zato moramo seveda tesno sodelovati špansko vlado. Kot veste, ima komisija 180 jedrskih inšpektorjev, ki zagotavljajo, da so jedrske elektrarne v Evropski uniji varne, izpolnjujejo varnostne standarde in da se z njimi dobro upravlja. Zelo pomembno je tudi, da smo izvedli obremenitvene teste po katastrofi iz Fukushime. Nedavno smo videli, da je vse to strokovno znanje, ki ga komisija ima, rezultati obremenitvenih testov, verifikacija varnostnih instalacij, seveda vse je zadeno na ustrezen način, da je to varnostno gledano dobro. Če bi bil kakšen koli pomislek glede varnosti, potem bo seveda komisija javno povedala svoje mnenje, ker si želi najvišjih varnostnih standardov in bomo špansko vlado na zelo odprt, odločen način se pogovorili da bi zagotovili, da bodo storjeni vsi koraki za zagotovitev najviše ravni varnosti za jedrske elektrarne. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Erikson. Dobar večer, gospod Ševčevič. Tu, tukaj sem. Tukaj. Švedska kliče. Švedska ena točka. strinjam se z vami, da moramo imeti energetsko unijo in pomembno je narediti korake v to smer. Energetska unija pa mora biti potemeljena na solidarnosti, po mojem mnenju. Imamo pa zelo raznolike razmere. V moji državi smo v hidroelektrane vlagali že pred stoletjem. Smo začeli in še vedno vlagamo. In imamo torej zelo veliko priložnosti za izkoriščanje obnovljivih virov energije. In smo predvsej investirali tudi v industrijo glede energetske učinkovitosti. V drugih državah, kot je Polska, pa so investirali bolj v premog. Rad bi vas pa vprašal, kako boste vi pomagali pri tem? In odgovor? Hvala lepa za to vprašanje. Ponovo prav imate solidarnost in zaupanje, moram reči, sta ključna elementa prihodnje Evropske energetske unije. Solidarnost se veliko krat kaže v takih razmerah, ko ste pod neverjetnim stresom, ko ste pred velikanskimi težavami, kot leta 2009. Takrat smo videli, da smo zaradi sodelovanja na področju skrajnega plina in tako dalje zagotovili državam članicam dovolj električne energije, svetlobo in toploto. Torej. Veliko držav je imelo težave s tem leta 2009 Švedska. Švedski seveda lahko zaproskamo, zato ker je ozorna država, kar se tiče moderne energetske strukture, kar se tiče obnovljivih virov energije in ima seveda tudi posebne geografske pokoje, ki, jim, ki jih dovoljujejo izkoriščanje teh virov. Je pa seveda Švedska bila tako spretna, da je to uporabila za čisto energijo in za obnovljive vire energije. Kar se tiče premoga, pa moramo biti zelo iskreni, da je premog še vedno največji vir energije v Evropi. Sedemindvajset odstotkov energije se proizvede iz premoga. Potem imamo jedrsko energijo na drugem mestu in približno 24 odstotkih so obnovljivi viri energije. Torej, ni samo Poljska tista. Prav imate tam več kot 80 odstotkov energije proizvedene na podlagi premoga. Tudi Nemčija več kot 40 odstotkov. Kaj lahko storimo, me sprašujete? Mislim, da lahko uporabimo podporo za novo tehnologijo zajemanja in skranjevanja oglika. In tudi tako, da naprimer polski pomagamo, da obnovi termoelektrane, da bodo veliko bolj čiste, kot so zaenkrat. Now. Madame... Hvala lepa. Sedaj pa gospa Virkunen. Mr. Sefkovič, uh, you have... Hvala lepa. Kaj nekakrat ste dejali, da moramo evropsko energetsko infrastrukturo posodobiti in razširiti, da bomo zagotovili pretok energije po vsej EU in da bomo se izognili energetskim otokom. Kot vemo, pa je letih še zelo veliko v EU. Tudi na severu Evrope, odkudar prihajam. Povejte mi, kaj vidite kot najbolj nujne projekte med petimi najpomembnejšimi projekti na energetskem sektorju Evrope in kako boste zagotovili, da bodo ti projekti dejansko napredovali. Madam, look... Hvala lepa. Če se ogledamo energetske otoke, potem vidimo, da imamo težave na severu, Finska, baltske države, kjer vidimo, da je električno omrežje še vedno zastarilo in povezano z zgodovino. Potem imamo težave na jugu Evrope, na Pirineskem protoku, na Cipru in na Malti. Kateri so torej glavni projekti za prihodnost? Najboljši odgovor bi bil, da si ogledamo seznam projektov, ki so priloženi energetski eh, varnostni strategiji. In potem boste videli, kateri so tisti projekti, ki bodo dobili mojo polno podporo za povezovanje med finsko-baljskimi državami in ostalo Evropo za električno energijo. Naslednji teden, morda že ta teden, se bo odprl terminal v Klajpedi za utekočinjen zemljski plin to so tista prizadevanja za prebroditev izolacije severnega dela Evrope. Govorim torej o finski in baltskih državah, ko govorimo o severu. Torej, električni povezovalniki, ki povezujejo finsko in baltske države v električno mreže, pa tudi LNG terminal na tem področju, z katerega prihajate, kajti mislim, da bo to pomagalo premagati izolacijo in finskim in baltskim državam pomagalo pri tem, da bodo postopno bolj učinkovito povezani z evropskim energetskim omrežjem. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Karlo Zorinjo. Eh, gospod eh, kandidat za podpredsednika, imate zelo pomembno nalogo. Evropsko unijo morate spraviti na vrh eh, eh, obnovljivih verov, zagotavljati varnost. Eh, torej imam nekaj vprašanj. Najprej o svežno energija in podnebje. Torej cilji 2020 za dve, eh, obnovljive vere, eh, torej ali se vam zdi to verodostojno ali ne bi mogli zahtevati bolj. Eh, ambiciozne cilje. Potem pa drugo vprašanje. Eh, zelena rast, eh, se pravi dobra eh, povezava obeh področji je potrebna. Kako boste odpravili pravzaprav eh, nasprotja v Franciji, v Španiji in podobno? Potem pa tretje vprašanje, podpirajo se pravzaprav konvencionalni viri energije in ne obnovljivi, ali boste nasprotovali tej praksi? Hvala lepa. Naj začnem na koncu. Prvi del mislim, da sem na to že odgovoril. Še prav posebno Portugalska in Španija sta precej težavnih razmerah, kaj ti precej zaostajata za ciljem povezljivosti električnega omrežja med državami članicami. Želeli bi si desetih odstotkov, kar se Španije in Portugalske in Francije tiče, pa je med približno 2 do 4 odstotke. To je zelo nizko. To je potrebno popraviti. Mislim, da bomo našli dobre odgovore na to vprašanje že v četrtek in mislim, da se bomo teh razmer ustrezno lotili. To vprašanje bomo skušali rešiti. Potrebno je zagotoviti finance. Tako Portugalska kot Španija morate biti ustrezno povezani z evropskim omrežjem. Kot sem dejal, je komisija vedno pripravljena odigrati vlogo poštenega posrednika. Ne samo tu, tudi v vseh drugih primerjih ker vidimo, da je na regionalni ravni težko doseči soglasje. Pripravljeni smo na to. Samo osebno se bom zauzel za take pogovore, če bo to potrebno, kajti mislim, da moramo razmere izboljšati. Drugo vprašanje je tudi pomembno v Španiji, na portugalskem, na češkem so razmere take, da so sprejeli podpore za uh, scheme za podporo obnovljivim virom energije. Potem pa so to spremenili. Portugalska je boljši primer, na, po mojem. Kajti tukaj so imeli pogajanja med vlado in predstavniki obnovljivih virov energije in mislim, da so našli vzajemno spremljivo rešitev. Bolj zapleteno je v neki drugi državi, kjer pa mislim, da bo potrebno morda voditi zelo zapletene pravne eh, bitke glede retroaktivnosti. In seveda treba potem počakati na odločitev sodišča. Hvala. Lepa. Sedaj pa gospa Bižnjevska. Hvala lepa. Moje vprašanje je sledeče. Kakšno je vaše stališče? kar se tiče odvisnosti med podnebnim svežnjem in konkurenčnostjo evropske industrije. Vaša država je na tisti, ki je najbolj odvisna od plina iz Rusije v Evropske unije. Skoraj stotstotno. Eh, Polska, odkudar jaz prihajam, je v samo malo boljšem položaju. Uvažamo dve tretjini plina. Imamo pa še naše zaloge premoga ali menite, da je trenutni konflikt med Ukrajino in Rusijo pravi trenutek, ko bi morali spremeniti energetsko in podnebno politiko na tak način, da ne bomo diskriminirali glede eh, virov energije, ki jih imamo v Evropi, tudi kar se premoga in eh, plina iz krilce tiče. Kako boste zaščitili proizvajalce premoga v Evropi, ki se morajo soočiti s konkurenco poceni premoga? Uh, Hvala lepa, gospa, za to vprašanje. Resnično ne vidim protislovja, kar se tiče podnebnega svežnja in konkurenčnosti evropskega gospodarstva. Resnično menim, da morate iti z roko v roki in da moramo delovati v takem okviru, da bodo cilji se vzajemno krepili kar se tiče obnovljivih virov energije, to so naši avtohtoni viri, veterna, sončna energija. To so naši viri. To lahko vključimo v naše omreže in potem nismo odvisni od tujih virov, od energije najpomembnejšega partnerja, dejavnika, kot je Rusija. trenutno vemo, da so razmere zelo težavne. Na obeh področjih politik moramo delovati in lahko dosežemo, po mojem mnenju, dobre rezultate. Kar se tiče energetske mešanice, seveda je to soverena odločitev vsake države članice. Istočasno pa mora vsaka država spoštovati skupne cilje, ki so se jim države zavezale. Zato je pomembno sodelovati in imeti eno skupno evropsko stališče glede zelene politike in glede zelene strategije za prihodnost. Svežen EU za 2030 bo dober za Polsko. Tukaj imamo dva elementa politike, ki sta zelo pomembna. Prvi, ustvarjanje sklada, ki bo podprl razvoj novih tehnologij za zajemanje in skrajevanje oglika in potem naložbeni sklad, ki bo pomagal Polski obnoviti termoelektrane, zato da bomo zagotovili, da bo tudi Polska lahko zadostila bolj ambicioznim ciljem, kar se zelene rasti tiče. Hvala lepa, sedaj pa gospod Mlinar. Hvala lepa. Kandidat za komisarja kot dodatno vprašanje prejšnjemu, vemo, da se države članice lahko odločajo o energetski mešanici. Moje vprašanje z vas pa je, kako načrtujete, da se bodo države članice usklajevale glede energetske politike med sabo in potem še vaš splošni pristop, pa še bolj specifično, kar se tiče možnosti diverzifikacije dobave energije v EU. Hvala lepa mislim, da je diverzifikacija in boljše usklajevanje nekaj, kar je ključnega pomena za, po mojem mnenju, ustvarjanje Evropske energetske unije. Brez boljšega usklajevanja in boljše diverzifikacije mislim, da ne moremo ustvariti Evropske energetske unije. Kar se tiče usklajevanja, mislim, da že imamo dobre izkušnje kar se tiče skupine usklajevanja plinskih koordinatorjev, to dobro deluje, merom bolj pregledno je, ta preglednost se vedno bolj uvaja na sestanke, mislim, da moramo nadaljevati, kajti države članice morajo biti veliko bolj poštene, druga z drugo, o čem se pogajajo, kako se pogajajo, da imamo eno stališče, kar se tiče stikov s tretjimi državami, da zagotovimo, da naši partnerji ne morejo voditi politike deli in vladaj proti EU. Zato moramo uporabiti tak okvir te skupine koordinatorjev tudi za druga področja energije. Kako lahko diverzificiramo? Prvi ključni element, kar se plina tiče, je, da se naučimo, kaj propadlega projekta Nabuka, da smo bolj osredotočeni, da smo bolj politično navzoči v vseh državah, ker bi radi imeli vode, da bomo v bolj tesnih stikih s konzorci, ki gradijo in da bomo imeli tudi ustrezno politično in finančno podporo za te vode. Prav tako pa moramo storiti še veliko glede terminalov LNG, odnos, za odnose z Alžirijo, ZDA, Brazilijo, eh, z ruskimi državami. Tu tudi lahko dobimo veliko energije, če se za to pripravimo na ustrezen način. Zato pa potrebujemo infrastrukturo. Hvala, gospod Petrle. Gospod eh, predsedujoči, spoštovani gospod Čevkovič, jaz sem vesel, da govorite o energiji s konceptualno energijo omenili ste čase deljene evrope in jasno ste se izrazili proti temu da bi energijo uporabljali kot politično orožje. moji kolegi so se že dotaknili nekaterih vidikov povezanih z rusijo mene pa zanima bolj konkretno kako nameravate glede energije zastaviti celovit strateški odnos z rusijo da v tej hiši ne bo treba več sprejemati resolucij o zunanjepolitičnih in varnostnih vidikih evropske energetske oskrbe hvala. Uh, hvala lepa za vaše vprašanje. Veste, da je mnoga leta Rusija imela položaj strateškega partnera Evropske unije. Situacija v Rusiji je dejansko zelo strateška, vendar pa se partneri ravnajo različno, obnašajo različno. Zato moramo biti jasni, transparentni in odkriti v našem odnosu z Rusijo. In jasno moramo izraziti naše stališče. Ko govorimo o delovanju ruskih podjetij na evropskih tleh, morajo sprejemati evropska pravila. To je neizbežno in neizbežno jasno. Mislim, da je treba zagotoviti, da ko govorimo o oskrbi in o razpravi o energiji, da moramo bolje izkoristiti združeno evropsko moč. Smo veliki odjemnik. Izvoz Rusije v Evropo predstavlja 52 odstotkov proračunskih dohodkov Ruske federacije, predstavlja 70 odstotkov iz, ruskega izvoza. Torej ne gre samo to, da pač izvajajo, eh, izvažajo energijo, ampak jo morajo izvažati. In zato je treba izboljšati odnos in zagotoviti, da bomo lahko tudi jasno in enotno komunicirali, kot se je tudi leto zgodilo, ko je predsednik Putin 18 šefom vlad in um, držav pošiljal pisma, prejel pa je en odgovor z jasnim odgovorom in jasnim stališčem in mislim, da moramo na ta način uh, nadaljevati, vendar me je sedaj malo zaneslo. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa gospod Sep Dans. Hvala lepa. Zelo sem vesel, da boste zelo eh, dober tudi kandidat v pariškem postopku. In tudi veseli me, da boste obveščali tako nas kot delegacijo in mislim, da boste tam odigrali dobro vlogo. Evropa mora biti še naprej vodilna pri boju proti podnebnim spremembam. Kaj boste naredili, da, boste, da se bo to razširilo tudi na druge konce sveta? Kako boste pa zagotovili, da bo Evropa vodila razpravo pri tudi uh, širjenju jasnih zaves in pri pogajanjih? hvala lepa za vaše vprašanje. Mislim, da kar se tiče pogajanj v Parizu in vrha v Parizu, mislim, da bo tako kot na prejšnjem vrhu. Tu zelo dobro zastopstvo tudi Evropskega parlamenta. Uh, zaradi okvirnega sporazuma med komisijo in parlamentom, ki, o katerem se pogajamo, mislim, da imamo tudi dober okvir in dober mehanizem, kako bomo lahko še naprej dobro obveščali eh, poslance Evropskega parlamenta o tekočih pogajanjih. Sam lahko zagotovim, da se zavedam pomena tega obveščanja in bom Eh, zagotovil in poskrbel za to, da boste pravilno obveščeni o procesu v zvezi z pariškim vrhom. Kar se tiče ponovne oživitve podpore obnoljivim verom energije in zeleni energiji, mislim, da je dan danes pomembno, da se pokaže državam članicam in pa gospodarstvu, da ne gre samo za zaščito okolja in reševanja planeta, ampak da je to tudi zelo pomembno poslovno vprašanje, zagotavlja boljš, večjo neodvisnost, lahko diverzificiramo eh, energetske vere, zagotavlja delovna mesta. Uh, Poglejte, kako uspešno je bila, bilo zeleno področje pri ohranjanju in ustvarjanju delovnih mest. To je bil eden od redkih področji, kjer se delovna mesta niso izgubljala, ampak so se ustvarjala. In mislim, da smo tu v Evropi eh, razvili zelo dobro ekspertizo, dobra tehnologija. In ko gledamo situacijo v državah kot je Kitajska, vemo, da bo evropska tehnologija nekaj, po čemer bo popraševanje veliko in zato moramo delati na obnovljivih verjih in na zelenih tehnologijah. Hvala. Hvala lepa sedaj pa Marijan Žon Marinesko. Hvala lepa predsedujoči. Gospod kandidat, eh, vem, da. Veste, da pogodbe tudi uh, predstavljajo določene uvire pri energetski oskrbi in da komisija tudi predlaga razne uh, pr ukrepe za premagovanje krize. Naprimer, v letošnji zimi, če bo prišlo do težav, kakšni bodo ukrepi, ki jih boste predlagali? Hvala lepa. In zelo se veselim sodelovanja z vami, bodi si za TEN10 ali z drugimi, TEN-E. Uh, kajti sodelovanje bo zelo dobro. Kar se tiče letošnje zime, mislim, da bo podpredsednik Oettinger tudi sodeloval pri tem. Včeraj sem govoril z njim, mislim, da bo jutri uspešen, je optimističen in po dvodnevnih sestankih in nadaljevanju jutri v Bruslu bomo lahko našli skupni okvir, v okverem bomo našli rešitev za letošnjo zimo in tudi za naslednjo zimo. To je pomembno za Ukrajino, Rusijo in tudi za Evropo in rešitev bi pomerila veliko strahov tu na evropskem trgu. Rezultati teh stresnih testov so spodbudni. Evropa se je tu dobro odrezala. Šest mesecev uh, odklopljenosti od Rusije bi lahko brez problema premostili in imamo tudi zaloge, ki znašajo dve odstotke naše uporabe uh, plina. Vse za šest držav članic pa bi bila situacija predvsej zapletena zaradi trenutne situacije in pa odvisnosti od ruskega plina. Uh, In če bi do tega prišlo in bi prišlo do takega nujnega primera, bo komisija uporabila vse svoje instrumente in vso svojo moč, da bo zagotovila, da se situacija iz leta 2009 ne bo ponovila in da ne bomo spet soočeni situaciji, v kateri so državljani, gospodinstva in podjetja eh, ogrožena zaradi pomankanja energije. Thank you. Hvala lepa. Sedaj pa gospod Miroslav Poš. Dobr dan, gospod komisar. Energetska politika gre skozi ključno fazo, ki bo določila bodoče usmerjenost in reformo in pa cilje za 2030. Zato vas imam dva vprašanja. Kakšne sklepe boste potegnili iz stresnih testov eh, jedrskih elektraren in kako bo komisija uporabila tudi rezultate teh eh, testov. Kakšno je vaše osebne stališče glede jedrske energije v Evropi in vključevanje leti k nizkooglični energiji? Prosim vas tudi, če komentirate ulogo, ki naj bi jo znotraj Evropske energijske unije imela tudi nemška energijska politika, ki je ključna politika za države vzhodne in južne Evrope. Hvala lepa za vaše vprašanje. V prvi vrsti sem mnenja, da so stresni testi jedrskih elektrarn v Evropi zelo pomembni. Iz tega vidika, da je varnost v Evropi in pa zaupanje državljanov v najviše standarde teh jedrskih testov, od jedrskih elektrarn sedaj zagotovljeno. Mislim, da so bili te testi zelo pomembni, kajti s tem smo lahko tudi pokazali, kakšne so najnovejše izkušnje v zvezi z varnostjo jedrskih elektrarnah. Sedaj na voljo tudi v drugih državah. Gre za 16 držav, ki imajo jedrske elektrarne, 14 jih želi jedrske elektrarne ohraniti, zato je pomembno, da se ustvari okolje, v katerem bodo vse jedrske elektrarne upoštevale najviše varnostne standarde ko se ukvarjamo z različnimi scenariji za doseganje ciljev za 2050, torej 80 do 90 odstotno znižanje CO2 do leta 2050. Trije teh scenarijev, ki nas vodijo do teh številk v zvezi s CO2, tudi računajo na jedrsko energijo kot energent, ki nima ehm, emisiji CO2 in ker gre tu za najpom, drugi najpomembnejši vir energije pri jedrski energiji, sem mnenja, da mora biti jedrska energija še naprej del energijske mešanice in sicer z najvišjimi standardimi. Hvala lepa, sedaj pa gospod Markus Piper hvala. Tukaj sem gospod Čevkovič. Ko govorite o energetski e, učinkovitosti, tu mislite za vrčevanjem energije. Kaj boste naredili z državami članicami, ki bi lahko bili pred veliko e, perspektivo rastjo? Drugo vprašanje. Pravite, da so obnoljivi veri energije naši. Imamo države, ki imajo že več kot 30 odstotni delež, ali moramo pri obnoljivih verih tudi vrčevati, ali boste njih izključili iz ukrepov vrčevanja? Tretje vprašanje. To me malce skrbi. Uh, rekli ste, da, indika da indikativnih ciljev ni treba tako resno imati, da je pomembna evropska kompetenca pri zakonodajih, torej uh, samo obvezujoči. Uh, Zakoni. Ali res želite od Grčije pa do Baltika uh, sedaj uvesti iste standarde za stavbe in tudi predvideti ukrepe v zvezi z um, prhami in tako naprej. Res ne razumem, da če bi si morali, da bi morali zamenjati te tuš, tuše v državah, ker sploh ne bi imeli problemov z vodo. Torej, prosim, razložite mi, kakšna je ta vaša pozitivna strategija. Hvala lepa za to vprašanje. Zelo dobro odraža eh, dilemo med energetsko učinkovitostjo, kjer vaš odbor seveda izvaja pritisk za jasne vizije, za visoke uh, cilje. Ko pa prihaja do izvajanja politik, ki bi vodile do teh ciljev, pa se vidi, da zadeve niso tako preproste. Seveda lahko govorimo o energetski učinkovitosti stavb, ampak drugi najbolj bolj pomemben del, kako prispevati k učinkovitosti, pa je direktivo o okoljski primerni zasnovi. Če pogledamo, koliko smo že privrčevali za okoljsko primerno zasnovo, je to zelo impresivno. Žal ne govorimo toliko o tem. Zaradi prihrankov, ki smo jih dosegli z direktivo okoljski primerni zasnovi, bomo do leta 2020 pri Eh, varčevali toliko energije, kot jo Italija porabi v enem letu in to je ogromno. In to včasih dosežemo tudi z okrepi, ki niso zelo preljubljeni, ki, katerim se je uh, tisk posmehoval. Ampak mislim, da se moramo iz tega nekaj naučiti. Izvedli smo tehnične študije o tuših in fenih. In Ne nameravamo nadaljevati z, z uvajanjem um, enotnih pravil za to, kaj ti varčeval, varčevanje, ki bi ga s tem dosegli, ne bi bilo zadostno, da bi tu zahtevali um, enotne in zavezujoče ukrepe. Če pa pridemo do. Um, grelcev vode, pa je zgodba drugačna. Tukaj lahko dosežemo pozitivne rezultate. In tu bom prisel sem in vas prosil za podporo in tudi se pogovarjal z vami, zato pa to tudi predlagamo. In kaj ti gre za to, da se zmanjša energija in da pomagamo gospodinstvu znižati tudi račune za elektriko. Hvala lepa, gospod Mirjam Dali. Hvala lepa, gospod Šefkovič. V interesu Evropske unije je, da bo imela energetsko in podnebno politiko, ki bo tudi zagotovila diversificirano skrbo z energijo. Tako bomo zagotovili eh, tudi trajnostni razvoj, diversificiranje verov in pomeni tudi združevanje um, držav članic ali tistih, ki so bolj oddaljeni tu ste omenili tudi energijske otoke. A tu ste se osredotočili samo na sever Evrope, morda bi lahko spregovorili tudi o jugu Evrope. Kakšna je vaša vizija, da bi tukaj uspodbudili evropske investicije na področju uh, infrastrukture, kot so mreže, interkonektori, prenosniki in pa tudi uh, zmogljivosti za shrambo? Iz vidika Kako boste iz vidika Energetske unije tudi promovirali prizadevanja za izgradnjo infrastrukture, zato da bodo res vse države članice priključene na uh, električna in plinska omrežja? Hvala. Hvala lepa, da ste tudi ta vidik vključili v našo razpravo, kajti dejansko nismo še spregovorili o Malti. In res je, da do tega trenutka, verjetno tudi zaradi. Z, uh, sestave samih vprašanj, smo se bolj osredotočili na severne države in baltske države, ampak seveda imamo podobno situacijo tudi na jugu Evrope in v sredozemlju. Mislim, da se moramo posvetiti tudi temu vprašanju, kajti to je ta problem, hkrati pa je tu veliko priložnosti, če se ogledamo geografijo in kako diverzificirati energijske vere. je projekt eh, energijskega oziroma sredozemskega vozlišča zelo pomemben in moramo stvariti zelo solidno tržišče na tem delu mesta. Alžirija je, naj, je tretja najpomembnejša dobaviteljica plina in razpravljali smo že o novih odkritjih nahajališč plin na polju Afrodite pri Cipru. In resno mislim, da bo to pomemben del naše strategije diversificiranja energetskih virov. Ko govorimo o Malti, poznam situacijo vaše države in zato sem vesel, da kot enega prioritetnih projektov na seznamu skupnega interesa predstavlja tudi uh, plavajoči plinski terminal za Malto, ki bo zagotovil boljšo povezavo med Malto in Sicilijo, kar bi zagotavljalo, da bi lahko Malta premagala situacijo energetske izoliranosti od evropske mreže in tako bi lahko Malto lažje vključili tudi v evropsko mrežo eh, Evropske unije, v energijsko mrežo Evropske unije. Madame Gardini. Hvala lepa, sedaj pa gospa Grdini. Abbiamo sentito, sì, molte cose eh, sulla politica. Pozdravljeni. Veliko smo slišali o energijski politiki in zagotovo je tudi, to tudi čas velikih skrbi. Vrnila bi se na Pariško konferenco 2015. Od Kopenhagna spremljam različne, eh, različne stališča pogodbenic. Vsakič je bilo, so, so, vsakič so se izražala velika upanja, na konec koncu pa smo šli domov praznih rok skoraj bi že spet upala, da bo pa tokrat morda le prišlo do tega, potem pa sem z druge strani Atlantika slišala nekaj zadev, zaradi katerih sem postala bolj pesimistična, namreč da naj bi bilo nemogoče tu doseči zavezujoč mednarodni cilj. To, kar ste omenili, so je preprosto, ampak konkretni vidik, ampak potrebujemo neko globalno, nek globalen sporazum in sedaj je bila govornica prekinjena. Sedaj podgovor, prosim. Hvala lepa. Torej, ta postopek eh, pogajanj o podnebnih spremembah, začenši z kjotskim protokolom, pogajanji v Kevenhavnu in tako naprej, je bil vedno tak, da so naša upanja bila podkrepljena z eh, tem, da smo verjeli, da zaradi teh trdnih dokazov o podnebnih spremembah na našem planetu, da bodo voditelji to končno dojeli in se odločili, da se bodo spopadli s to temo. Mislim, da smo sedaj v situaciji, ko imamo le nič cela osem eh, rasti, temperatu, porasti temperature. To je manj kot 2 odstotka, kar bi vodilo do katastrofalnih sprememb. Vidimo pa že, kako se vremenski vzorci spreminjajo. Nikoli še nismo videli toliko nesreč, naravnih katastrof, ki jih povzroči uh, vreme, vidimo, kako se situacije v državah spreminjajo zaradi spreminjajočih se vzorcev vremena. To vidimo v Afriki, v Aziji in tudi v Evropi. Mislim, da smo sedaj v situaciji, ko smo že dosegli kritično maso dokazov o negativnih razvojih, ki dejansko obstajajo, ki so povezani z podnebnimi spremembami, z vremenom in ki vključujejo tudi visoke ekonomske stroške. Imamo tudi ukrepe, tehnologije in možnosti, da se s tem spopademo. In zato se lahko zanesemo na pozitivni razvoj v državah Brazilija, eh, Kitajska, tudi je sedaj prisluhnila našim prizadevanjem za zaščito okolja in mislim, da bomo tokrat lahko iz tega srečanja prišli bolj zadovoljni z zelo ambicioznim zavezujočim dogovorom. Eh, hvala lepa in sedaj gospod Kofot. Tukaj sem, hvala lepa gospod kandidat za podpredsednika. Mislim, da ste danes večer dali veliko dobrih eh, odgovorov glede vzpostavljanja zelene eh, energetske unije. Vendar v vašem pismu o nalogah piše, da naj bi Evropska unija bila številka ena na področju obnovljivih verov energije. To je dokaj zahtevno in če si ogledamo, da so se globalne investicije zmanjšale v zadnjih letih na tem področju, celo v Nemčiji je odstotek precej padel. Kaj menite in kaj? kaj konkretno nameravate storiti za to, da bo Evropska unija postala številka ena na svetu na področju obnovljivih verov energije? Eh, kako se bomo pravzaprav primerjali z preostankom sveta na tem področju? Kako bo pa leta 2030, ko boste pač primerjali eh, cilj in resnico? 27 eh, odstotkov, ali je to res ambiciozno? Torej, kaj menite? Najlepša hvala za to vprašanje. Mislim, da je Evropa na prvem mestu v svetu na področju obnovljivih verov energije. 44 odstotkov instalacij, svetovnih instalacij je v Evropi. In eh, to je pravzaprav že pomemben dejavnik. In če se ogledamo kakovost naše tehnologije, mislim, da nihče ne oporeka, da smo tu že številka ena na svetu. In vesel sem, ko vidim tudi poslovno plat. E, vidimo, koliko ljudi je zaposlenih na tem področju, kako izvažamo to tehnologijo, vidimo tudi, kako uspešni smo v mednarodni konkurenci, ko gre za izkoriščanje te tehnologije. Verjamem tudi, da bomo v naslednjih petih letih priča kritični premostitvi situacije. To pomeni, dosegli bomo kritično maso in stroški proizvodnje energetske enote bodo hitro začeli padati. To se bo torej začenjalo in nadaljevalo zaradi tega, ker postaja tehnologija če dalje boljša. Delamo na tem, da obnovljive vire spravimo v mrežo in mislim, da bomo imeli če dalje večjo korist ne zgolj na nacionalni, temveč tudi na mednarodni ravni. To je pravzaprav zelo dobra argumentacija za to, da potrebujemo ambiciozne cilje na področju obnovljivih virov energije in. Eh, prepričan sem tudi, da bomo presegli eh, cilj 27 odstotkov, kaj te eh, Eh, tehnologije in tudi poslovni uspehi bodo prinesli boljše rezultate. Tefkovič. Hvala lepa, gospod Langen. Eh, gospod Ševčovič, niste odgovorili na vprašanje gospe Köstinger eh, o tem, kako ste glasovali v zvezi z britansko jedrsko elektrarno. Ste glasovali za ali proti? Potem pa tudi ne gre za eh, to, ali bomo imeli jedrsko energijo ali ne. Gre za izkrivljanje konkurence v višini 35 milijard evrov. 30 let eh, se je garantirala cena nad minimalno eh, ceno na trgu. E, Komisija pač pravi, da bomo biogoriva prve generacije samo spodbujali do leta 2020. Eh, vendar, eh, kaj boste storili, če bo Francija zahtevala glede obnovljive, eh, obnove jedrskih elektrarn, isto kot Združeno kraljestvo? Potem bo pravzaprav vse za manj kar načrtujete za obnovljive vire energije. Kako boste imeli dosledno politiko, če ste že naredili v uh, tem primeru tako veliko napako in sicer po izvolitvi Junkarja in ne pred tem. Najlepša hvala za to odločno izjavo. Eh, ponovno glede jedrske elektrarne v Združenem kraljestvu. Mislim, da sem eh, zelo eh, dobro razložil, da ne gre za to, da spodbujamo jedrsko Eh, energijo, gre za vprašanje državne eh, pomoči. Vse to so jasno analizirale službe, argumentacija je bila dobra. Ugotovili smo pravzaprav, da trg ne more tega kompenzirati in zaradi tega je pač bila potrebna eh, državna pomoč. In konkretno sprašujete, ali sem glasoval za. Sem glasoval za, ker pač menimo, da je to tudi skladno s pravili o državni pomoči in mi smo spoštovali tudi pogodbe c'è eh, eh, pa eh, govorimo o biogorivih. Zakaj pravimo, da ne nadaljujemo po letu 2020? Zaradi tega, ker smo bili razočarani s prvo generacijo biogoriv. To je imelo namreč posledice, ki jih nismo pričakovali. Eh, dejstvo je, da je ta proizvodnja izrinjala eh, proizvodnjo eh, živil. Namesto tega so se žitarice proizvajale za biogoriva. Eh, dejstvo pa je tudi, da biogoriva niso eh, prinesla tistih lasnosti, ki smo jih pričakovali, naprimer glede zmanjševanja eh, CO2. In zaradi tega smo pač ponovno pregledali naše predloge in menimo, da je tu treba spodbuditi drugo generacijo biogoriv in tu pričakujemo seveda tudi vašo podporo. Eh, hvala lepa, sedaj pa jo lajnen. Gospod eh, Ševčovič, eh, torej mi smo sedaj v prehodni fazi od starega sistema z nefleksibilnimi velikimi elektrarnami eh, k novemu fleksibilnemu sistemu obnovljivih veroenergije in tu seveda nastajajo določena trenja. V nekaterih državah imamo operaterje Eh, jedrskih eh, elektrarn, ki prejemajo subvencije za obratovanje. Eh, torej, kako bomo pač preprečili to tekmo in to tekmovanje na področju subvencij med posameznimi državami članicami. Potem ste tudi govorili o ekodizajnu. Tu je zelo veliko populizma, ki ni upravičen. Obstaja študija, da bomo eh, eno tretjino energije prihranili z direktivo o ekodizajnu in predlaganih je še 17 eh, skupin proizvodov. Ali bi vi dali zeleno luč, da se regulira še nadaljnih 17 proizvodov? Uh. Hvala lepa. Posem prav imate, mi smo sedaj v eh, kompleksni prehodni fazi tu vidimo uh, seveda veliko uh, energije, ki prihaja iz obnovljivih verov energije, vendar tu imamo pač eh, seveda nihanja, če je preveč vetra, če je preveč se, sonca, lahko pride do preseškov, e, naprimer v Nemčiji, v Polskem. E, na češkem in slovaškem. E, mislim, da je boljš, potrebna boljša koordinacija prenosnih sistemov, potrebne so pametne e, mreže, ki lahko poskrbijo tudi za omilitev učinkov te fluktuacije v naših energetskih e, omrežjih. To je tudi ključnega pomena za večjo integracijo in večjo ukrepanje vključenost eh, obnovljivih verov energije v naših mrežah. Eh, se pravi, mi seveda potrebujemo elektrarne, ki lahko kompenzirajo eh, fluktuacijo v mrežah. Kar pa zadeva ekodizajn in direktivo glede ekodizajna, tu menim, da moramo nadaljevati, vendar pametno nadaljevati. To pomeni, da morajo naši predlogi temeljiti na eh, tehničnih analizah in mi moramo okrevati na tistih področjih, kjer bodo rezultati zagotovo eh, pozitivni, kjer bodo dana vrednost in kjer se splača ukrepati. In potem pa še zadnji element, ki ga želim povedati o ekodizajnu, je naslednje. Mi potrebujemo več eh, posvetovanj z javnostjo, z našimi državljani, treba jim je povedati, da ne gre za birokracijo, gre za eh, prihranke pri energiji in zmanjšanje računov za elektriko. Hvala lepa in sedaj zadnje vprašanje, gospod Nuno Melo. Eh, eh, gospod kandidat za podpredsednika, moje vprašanje je naslednje. Eh, kako je z grožnjami za energetsko oskrbo, torej teroristični napadi in druge grožnje. In Evropska komisija je tudi priznala, da se je zmanjšala proizvodnja energije za petino po letu 2008 in eh, oskrbujemo se od zunaj, eh, leta 2012 je eh, vsak dan porabljena ena milijarda evrov za to. Torej, kako bo eh, Evropa zagotovila varnost oskrbe, kakšni zanizmi varovanja. Eh, potem pa še plinski sektor. Interkonekcije na eh, Iberskem polotoku bi lahko za 50 odstotkov zmanjšale odvisnost od Rusije. Ali bi vi podprli te interkonekcije? Najlepša hvala. Vprašanje glede energetske varnosti. E, torej, zadnji stresni testi me spodbujajo. Kažejo namreč, da smo se marsikaj naučili v zadnji krizi in sedaj smo v bistveno boljšem položaju, kot smo bili pred petimi leti. Pa vendar menim, da moramo izboljšati situacijo. Dejal bi, da si moramo zelo natančno ogledati, eh, kakšne nacionalne načrte za eh, primer v sili imamo, ali so ti kompatibilni, kako jih lahko izboljšamo, kako lahko izboljšamo naše kapacitete za shranjevanje plina. Eh, tudi tu lahko stvari izboljšamo. Potem se moramo vprašati, kaj bodo glavni elementi čez mejnih eh, povezav. Mi se moramo vprašati, kako bomo zagotovili eh, umestno povezanost. Eh, in kako bomo zagotovili tudi pomoč državam, ki jo potrebujejo. Se pravi, potrebujemo energetske načrte, načrte za ukrepanje eh, v izrednih razmerah. Vse to eh, bo tudi nadzorovala Evropska komisija. Eh, potem financiranje projektov v skupnem interesu in oska grla prav gotovo se spominjate, da je bil prvotni predlog komisije za povezovanje Evrope bistveno bolj ambiciozen in sedaj eh, predvidena sredstva ne zadoščajo. Potrebe eh, po infrastrukturi so bistveno večje in zaradi tega moramo tu pritegniti tudi zasebni sektor, zasebne finančne trge, eh, ki lahko dejansko pokrijajo naše potrebe, zlasti naprimer na Iberskem polotoku. Eh, hvala lepa in po zadnjem odgovoru bi se rad zahvalil kolegicam in kolegom za vprašanja. Hvala lepa tudi eh, kandidatu za komisarja in podpredsednika za odgovore. Sedaj prosim kandidata za komisarja, za njegovo zaključno izjavo, ki naj ne traja dlje kot pet minut in potem bomo pa počasi zaključili.